Eh, iskrene in odprte volitve za to, da bodo venezuelski prebivalci lahko vodili dostojna življenja. Hvala lepa, gospod Incir, za minuto. Upravičena družba, v kateri živijo ljudje v svobodi in v miru, pomeni, da morajo, oziroma, ja, morajo biti taka, kjer imajo ljudje tudi dostop do vseh pravic in tudi socialnih pravic. Vidimo, da iz Venezuele morajo ljudje bežati, torej eh, se ne drži nič od tega. Več kot 4 milijone venezuelčanov je moralo zbežati iz svoje domovine in vedno več jih beži iz dneva v dan. Situacija je ena najslabših, najslabših begunskih katastrof kadarkoli, to pravi organizacija za begunce. Čas je že, da bi se venezuelčani lahko o, o, odpočili. Zahtevati moramo poštene volitve in temeljne pravice za prebivalstvo, prav tako pa socialno varstvo in dostop do temeljnih pravic, ki morajo biti zagotovljene. prav tako moramo to državo podpreti na humanitaren način. najlepša hvala. mednarodna solidarnostna konferenca v bruslju je ocenila strošek madurovega režima za venezuelčane več kot štiri Eh, milijon in pol je zapustilo to državo. Združene narode ocenjuje, da bo beguncev več kot šest milijonov. Begunci bežijo v bližne države, vendar pa slišimo več ksenofobnih diskurzov, ki samo še škodijo tej krizi. Zato moramo zbrati sredstva, da olajšamo trpljenje žrtev te krizi pozivam visokega predstavnika, da tako kot je dejal na konferenci v Bruslu, poiščemo boljše in bolj učinkovite rešitve za pomoč venezuelčanom v njihovi državi. Treba je zahtevati konec Madurovega režima in pozvati k demokratičnim svobodnim volitvam. Hvala lepa. Kolegica Kempa, minuta v takim razie kolegica Kimpa ne potem pa David Lega minuta pan David Lega pan poseł David Le... kolega David Lega minuta All right, thank you, Chair. Dobro, hvala predsednica, hvala gospod Borel. Ko, ko smo julija govorili o krizi v Venezueli, sem spomnil to hišo, da tam stradajo do smrti. V prej državi, državi, ki je bila včasih bogata. In to je še vedno dejstvo, ki drži. Sile predsednika Madura pobijajo venezuelce, striljajo na njih. In tisti, ki odhajajo, morajo na to nevarno pot pogosto nima potrebne dokumentacije in tudi nima dostopa do temeljnih pravic. Zato so še posebej ranljivi. Izkorišča se jih na trgu dela, tudi spolno izkoriščanje imamo. Nima dostopa do temeljnih pravic. In potem imamo tudi nasilje. Maduro je ustvaril eno izmed najhujših migracijskih kriz današnjega časa. Zato močno podpiram širitev vseh evropskih ukrepov, zato da bi to smirili Madura, da bi imeli tudi embargo, ko gre za trgovino z orožjem, zamrznitev sredstva in drugo. Prosim poslance tu, ki še vedno podpirajo Madura in ki so proti našim dejanjem, naj pomagajo prebivalcem Venezuele. Prepričan sem, da imamo tudi za njih, za tiste, ki podpirajo Madura, posebno mesto v peklu. Hvala. Sedaj pa Nikos Androlakis, minuta. Hvala, predsednica. Več kot štiri milijone ljudi je moralo oditi iz Venezuele zaradi te grozne situacije v tej državi. Kot kažejo številke UNHCR-a, lahko da bo šla ta številka na šest milijonov do konca prihodnjega leta, kar bo eno izmed največjih premikov prebivalstva sodobnega časa. Izvajanje sankcij bi lahko tudi poslabšalo to humanitarno krizo. Tisti, ki so odgovorni, morajo odgovarjati. Evropska unija mora pritisniti, zato da bi našli politično rešitev z mednarodnimi opazovalci, z mednarodnimi volitvami. Kaj te? Vidimo, da trpi celotno prebivalstvo. To je bilo jasno tudi tu v parlamentu. Ne smemo imeti podpornikov tega režima tu med nami. Hvala. Hvala. Modri karton. Kolega Sokol ima vprašanje za vas. Sprejemate ta modri karton? Prošle založiti sluhavke. Ali si lahko nataknete slušalke, prosim? Kolega Andrulakis. Kolega Androlaki, sprejemate modri karton? Kolega Sokol ima vprašanje za vas. Gospod Sokol, prosim, lahko zastavite vaše vprašanje. Thank, thank much, Hvala lepa. Vesel sem, ker sem končno slišal nekoga iz levice v tem parlamentu, ki je omenil vzroke te situacije. Torej, sprašujem vas, režimi Šaveza in Madura, ki povzročajo revščino in lakoto in drugo, ali so oni krivi za to situacijo ali ne? Hvala. Sedaj pa odgovor. Kolega Androlakisa, 30 sekund imate za odgovor. Hvala. Hvala, predsednica. Humanitarna kriza v Venezueli in drugje si zaslužijo obsojanje vseh tistih, ki so odgovorni. Ne smemo se bati tega, da bi res pokazali jasno s prstom tiste, ki so odgovorni. Maduro ima veliko odgovornosti in to je privedlo do te tragične situacije v Venezueli. Hvala. Sedaj pa kolegica za oko minuta. Hvala. Hvala predsednica, gospod visoki predstavnik. Pred dvema letoma smo dali nagrado Saharova demokratični opoziciji v Venezueli in to je bil močen poziv voditeljem te države, da se spremenijo, da omogočijo, da pride prava demokracija. Žal pa se doslej ni nič izboljšalo. Mi smo priča humanitarni katastrofi. Od 4,5 do 6 milijonov venezuelcev je od 2015 pobegnilo iz te države. Če se bo ta trend nadaljeval, ocene kažejo, da naj bi imeli celo 6,5 milijonov prebivalcev, ki naj bi zapustili to državo do konca leta 2020. Situacijo v tej regiji ne moremo rešiti brez pletenosti mednarodne skupnosti. Zato podpiram trud komisije in zunanje službe pri pogajanju, zato da bi imeli pregledne predsedniške volitve tudi pod mednarodnim nadzorom in treba je ponovno spostaviti javne ustanove. Tudi demokracijo potrebujemo, pravi sistem nadzora in kontrole. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Julie Ward, minuta za vas. Begunska kriza v Venezueli je menda najhujša begunska kriza na svetu in prihodnjem letu bo to še slabše. To se je po, še poslabšalo v zadnjih letih. Ampak to s tem skoraj ne beremo v časopisih. Po številu razseljenih so takoj za Sirijo. Agencija OZN za begunce napoveduje, da naj bi 6,5 milijonov venezuelcev do konca prihodnjega leta živelo izven te države in tu je hitrejše razseljevanje kot iz Sirije. Ampak financiranje za pomoč preknitve krize pa je na zelo nizki ravni. Kot običajno gre za ženske in otroke, starejše, invalide, ki so najbolj prikrajšani, so lačni, bolni, pogosto so ločene družine, ženske in otroci so tudi spolno zlorabljeni, imamo prisilno prostitucijo, fizično nasilje trgovino z ljudmi, veliko diskriminacije, izgona. In žal ti ljudje ne, pogo, ne poročajo pogosto o tem. Mladi, ženske in manjšine morajo biti vključeni v trajnostne rešitve za mir in stabilnost te regiji. Mi kot evropejci ne smemo podpreti vojaške intervencije. Hvala lepa. Gospod Tomislav Sokol, sedaj minuta. Hvala, gospa podpredsednica. Meni se zdi neverjetno, da tu na levici v tej hiši slišimo le opravičila o tem, kdo je kriv in ne govori o tem, kdo je kriv. Kriv je zločinski komunistični režim Šaveza, potem pa Madura. To je dejstvo. Churchill je rekel, da socializem in komunizem prinašata bedo in razdelitve. To vidimo tudi tu. Venezueli smo videli nacionalizacijo zasebne industrije, nadzor valute, cen in omejevanje širjenja socialne podpore. Proizvodnje hrane so zmanjšali za 75 odstotkov v zadnjih letih. In to se zgodi, ko imamo državni nadzor, ko se uporabljajo socialistične metode, ki so neuspešne, ki so propadle tudi tu v Evropi. Vidimo, da je 4,5 milijona ljudi odšlo iz Venezuele, še več jih bo šlo ampak treba je na glas povedati, kdo je kriv za to, treba je na glas obsoditi komunistični režim in res upam, da se to nikoli več ne bo ponovilo, če bo Bog dal. Hvala. Kolega Liberanske minuta. Hvala, predsednica, gospod visoki predstavnik. Pred nekaj leti je bilo težko predvideti, kaj se bo zgodilo, ko smo videli ta nov populistični režim v Venezueli, ki je začel delovati, ampak sedaj vidimo slabo vlado, vidimo pa tudi revščino in trpljenje ljudi. In potem imamo tudi to dilemo, pred katero smo se znašli. Ali naj razmislimo o sankcijah, in tu se strinjam z vami, gospod visoki predstavnik, ali pa naj predlagamo rešitev. Recimo nafta za denar, za obleke, zdravila. Ja, ja še enkrat ja, tako lahko pomagamo tistim, ki pomoč potrebujejo. To je najpomembnejše. Hvala lepa. Kolegica Izabel Santos, minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Humanitarna situacija je dosegla dramatične razsežnosti. Številke so res grozlije. 90 odstotkov prebivalstva živi pod pragom revščine, več kot 50 odstotkov otrok ne hodi v šolo. Do danes smo zabeležili več kot 4 milijone in pol beguncev. Če krize ne bomo eh, rešili, bo do leta 2023 beguncev 10 milijonov. To je skoraj toliko, kot živi pre ljudi na, na portugalskem. Visoki komisariat za begunce žene narodov je nemočen. Eh, v takšni resni situaciji in ne more sama poskrbeti za tolikšno število beguncev. Finančna podpora ne bo dovolj, treba je poiskati dokončno rešitev, s katero bi lahko zagotovili stabilnost v tej državi. To bo pa mogoče samo, če bomo prisilili politike, da dajo interese države nad in vsemi drugimi interesi in da zagotovijo svobodne in demokratične volitve. Hvala. Kolega Iban Garcia del Blanco, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani visoki predstavnik, kot smo slišali, Venezuela in celotna regija trpi zaradi najhujše humanitarne krize današnjih časov. Situacija se bo še zaostrila v naslednjih mesecih, če ne bomo našli politične rešitve. Mislim, da to lahko analiziramo na dva načina. Mednarodna skupnost mora. Uh, poglobljeno poseči v situacijo in pomagati pri reševanju humanitarne krize. Beguncev je dosti več, kot eh, jih je v Siriji, na primer. In istočasno je treba rešiti to situacijo tudi z političnega vidika, če želimo zaustaviti to humanitarno krizo. Mislim, da ni možno najti miroljubne rešitve, če ne priznamo obeh strani in če ne priznamo tudi druge strani. Treba je poskrbeti za alternativne scenarije. To seveda ne bomo rešili tako, da se bomo trkali po prsih ali pa da bomo ponujali samo denar. Gospod visoki predstavnik, prosim, da pokažete več poguma, vem, da ste pogumni in drzni in da storimo vse, kar lahko, da pomagamo prebivalcem Venezuele. Kinič. Hvala, sedaj pa kolegica Katarina Kinič, minuta. Sigrat. Ja, hvala, hvala, predsednica. Visoki predstavnik. Pred petimi meseci smo tu v dvorani imeli razpravo o dramatični situaciji, s katero se sooča Venezuela. Danes ponovno obravnavamo isto temo, ampak zavedamo se dejstva, da se je humanitarna situacija v tem času še poslabšala, pretok beguncev, vključno z otroki, je vse večji. Ljudje gredo v sosedne regije, vse več je tega. Življenjski pogoji so vedno težji, veliko je kršitev človekovih pravic. Nasilja v tem kontekstu, ki ne vzdrži za venezuelce, je naša dožnost spregovoriti, biti glasni, storiti vse, kar lahko pri teh diplomatskih naporih, da bi našli mirno rešitev, ki bo začrtala pot mirnim in poštenim volitvam. Istočasno je humanitarna pomoč bistvena za to, da bi pomagali tistim, ki trpijo že predolgo. Hvala, kolega Farlo, Karlo Fidanca Minuta. Hvala. Predsednica, situacija v Venezueli je dramatična, imamo na milijone beguncev. Premalo govorimo o njih. V Italiji smo videli majhen korak, pobudo tistim venezuelcem, ki so italijanskega porekla in so zaprosili za italijansko državljanstvo in so prišli do Italije, smo dali državljanstvo. Torej, potrebujemo poštene volitve, Evropa pa tu mora storiti več. Mogoče bi lahko olajšali venezuelcem, ki so španskega, italijanskega ali portugalskega porekla, mogoče bi jim lahko olajšali, da pridejo k nam naše države, ampak eh, ni tako. Kaj vidimo? Pravzaprav vidimo, da se mi ne zanimamo za njih. Ni zanimanja za te ljudi, ki so kristijani, ki bežijo iz tega komunističnega režima, in so lačni, mi pa jim ne pomagamo. Hvala lepa. Sedaj pa postopek. Pritegnite pozornost predsednice. Štiri najprej Juan Lopez za Gilar Minuta. Gospa predsedujoča, visoki predstavnik Borel, dobrodošli zopet razpravljamo o Venezueli. Ne boste eh, nikoli doživeli razprave v Štrasburu brez razprave o Venezueli. Veliko stvari smo eh, slišali o Venezueli. Lahko vam povem, da velik del moje družine živi v Venezueli so potomci kanarcev, ki so se po državljanski vojni v Španiji preselili v Venezuelo in tam poiskali zatočišče. Tukaj govorimo o zatočišču od teh 4,5 milijonov venezuelcev, ki iščejo zatočišče. So potrkali na vrata Španije, Številke govorijo same po sebi. Med leti 2014 in 2019 je število prišlekov iz Venezuele naraslo za 400 odstotkov. Samo v zadnjem tednu novembra eh, je zaprosilo več tisoč za zatočišče v Španiji. Zato moramo poskrbeti za pravično porazdelitev beguncev v državah Evropske unije, med njimi tudi beguncev iz Venezuele. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Dali, minuta. Hvala, humanitarna kriza v Venezueli je realna in se slabša, ni pa naključna. In to ni nekaj, kar se je ponesrečilo, Združene države Amerike že desetletja izolirajo in dušijo to državo, zato da venezuelci ne bi mogli sami odločati o svoji prihodnosti, da bi gospodarstvo krvavelo, ljudje stradali. Tako da nas ta humanitarna kriza ne bi smela presenetiti. To, da morajo ljudje bežati. V tem parlamentu pa nekateri celo podpirajo tega Gvida, ki se je sam izvolil. Jasno je, da ta človek nima nobene avtoritete in je celo kriv goljufije pri državni pomoči. Ampak večanje humanitarne pomoči je kot da bi nekomu dali kruh zraven, pa bi videli, da nekdo krade iz pekarne. Vidimo, da ni dostopa do zdravila in do drugega. Vi, visoke predstavnice, ste rekli, da imamo po vsem svetu premoženje teh venezuelcev. Prosim, pomagajte vsem tistim, ki sodelujo z Venezuelo, da bi ti ljudje dobili svoje premoženje, svoj denar, da bi lahko ljudje živeli dostojanstveno v tej državi. Hvala lepa. Kolega Mikolas, minuta. Hvala, predsednica, gospod Borel. Rekli ste, da ima Evropska unija tu 20 milijonov za pomoč eh, beguncem iz Venezuele, ampak morali bi storiti več. Evropski in ameriški bančni sektor sta ukradla na desetine milijard dolarjev iz Venezuele. Če želite storiti več, jim morate najprej vrniti njihov denar. Sankcije treba ukiniti. Zakaj za božjo voljo Evropa podpira nezakonite ameriške sankcije? to ni nobene logike, te uničuje država. Maduro ni dober predsednik ali vodja, ampak eh, ne vem, koliko dobrih v tem trenutku po svetu. Ampak veste kaj? Današnja situacija v Venezueli je takšna, ker imamo ameriške sankcije. Imamo odvetnika Maduro, ki sedi v Parizu. Vidimo, da se tu krši mednarodno pravo, ko gre za Venezuelo. In ko ljudje skušajo priti do svojega denarja, ne morejo, prosim, gospod Borel, odigrajte aktivno vlogo pri ukinjanju teh sankcij, da bomo res lahko spoštovali mednarodno pravo. Hvala. Kolega Fabio Castaldo, minuta. Hvala, predsednica. Kljub temu, da imamo veliko mednarodne pozornosti glede Latinske Amerike, imamo tu spopade med civilnim prebivalstvom in obroženimi silami. Ampak ta kriza izstopa. Venezuelci čutijo posledice najhujše gospodarske krize v zgodovini njihove države. To je slabše kot kjerkoli druge. Potem imamo še hudo politično krizo. Poleg tega Napočil je čas, da pozabimo na oportunizem in da takoj pomagamo venezuelcem, ki trpijo, kajti čas je sedaj, to so nujni primeri, vidimo, da je pomankanje hrane veliko. Več drugih držav je prizadetih zaradi pretoka teh beguncev iz Venezuele. Ob koncu oktobra smo imeli konferenco o tej begunski krizi eh, v Bruslju in to je dobro in to je del procesa iz Kvita. Pomagati moramo, imeti aktivni pristop. Govoriti moramo z jasnim glasom na teh konferencah. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednik komisije, gospod visoki predstavnik Evropske unije za zonanje službo in varnostno politiko. Prosim, vaše sklepne pripombe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 Mislim, da je tu kar nekaj moralnih vprašanj. Tudi med vami. Kljub temu, kar lahko povemo o režimu Madura, je jasno, da je težko imeti prave gospodarske vire v tej državi. Nimajo jih. Od leta 2017. Imamo tam sankcije. Venezuela izvaža le 400 tisoč sočkov nafte na dan. To pomeni, da je to 8 milijard dolarjev. To je štirikratni znesek glede na uvoz hrane. In če se bo takšna situacija nadaljevala, In če bo še manj prihodkov iz nafte in če bo, se bo to znižalo za 60 odstotkov, kot je to predvideno, bomo imeli 300 tisoč oseb več, ki ne bodo imeli dostopa ne do hrane, ne do zdravil. Tu bi morali biti slepi, da ne bi videli, kaj se dogaja, koliko je migrantov, tistih, ki odhajajo. kajti država ne more uporabljati svojih lastnih virov nafte. Politika. To ne, pa seveda ne pomeni, da iščemo izgovore za Madurov eh, režim. Ne, gospod Tajani, to ni izgovor. Vendar pa je očitno, da čeprav je diktator komunist, ne moremo zanikati negativnih posledic sankcij in da politični krizi lahko dodamo še humanitarno krizo, ki jo ne moremo razrešiti samo tako, da mednarodna skupnost daje na voljo finančna sredstva. Ne moremo namreč nahraniti več deset tisoč ljudi vsak dan ni dovolj humanitarnih sredstev za to. Na eni strani imamo politični problem in ni me treba prepričevati, da moramo storiti vse za to, da bo prišlo do svobodnih volitev v Venezueli. Tukaj mi ni treba dati nobenih lekcij, vendar pa ne moremo zanikati realnosti in to je, da moramo iskati rešitve, s katerimi bi lahko rešili humanitarno krizo, ki je posledica gospodarskih sankcij. In Evropski parlament je to že izrekel. Tukaj ste podprli resolucije, kjer piše, da ne smemo uvesti nobenih sankcij, s katerimi bi prizadeli ali škodili prebivalcem Venezuele. To ste potrdili na glasovanju tukaj v Evropskem parlamentu. In zato Evropska unija ni uvedla nobenih sankcij proti prebivalcem Venezuele, ampak proti njenim voditeljem. In če so še dodatne sankcije, sankcije potrebne, jih bomo tudi uvedli, ampak te bodo usmerjene proti voditeljem. Ne morete na lakoto obsoditi na milijone prebivalcev. Gre za politično krizo, ki jo moramo reševati na političen način. Vendar pa si ne moremo zatirati oči pred potrebo po iskanju rešitev, s katerimi bi nadomestili humanitarno pomoč, ki jo mednarodna skupnost ne more ponuditi. Ne moremo namreč zbrati milijardo in pol dolarjev, kar bi sedaj potrebovali. Mislim, da tukaj govorimo o zelo velikih humanitarnih razsežnostih. Problem ni, da je diktator komunist. Gre za to, da se ta država sooča s politično situacijo, na katero se moramo odzvati, kar tudi počnemo. Mislim, da je Evropa sprožila vsa politična in diplomatska sredstva, vendar pa ne moremo zanikati tega, da so bili sprejeti ukrepi, ki so v nasprotju s tem, kar ste glasovali tukaj in kar škodi prebivalcem Venezuele. To ne bo rešitev. Prosim, da pustite eh, govorcu, da govori. Prosim, da to spoštujete zlasti, ker ste bili nekoč predsednik. Seveda je treba poiskati rešitve in poiskati vse, vsa možna politična in diplomatska sredstva. Seveda v popolnem sodelovanju z gospodom Bačelet. Seveda, s tem ne zanikam odgovornosti eh, režima v Venezueli, mislim pa, da bi bilo napak, če bi dejali, da ali mislili, da migracijskih tokov ne bo več, če bomo še naprej dušili in bremenili to državo s gospodarskimi ukrepi. Hvala. Sedaj je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo na prihodnem aprilnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava podpredsednika komisije, visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede stanja na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi. Naj vas spomnim, da lahko, se lahko prijavite k razpravi preko postopka CatchDI, modrega kartona in vseh drugih elektronskih sistemov. Navodila so na voljo ob vstopu v dvorano. Naj vas spomnim, da lahko zastavite vprašanje v okviru modrega kartona šele po govorih političnih skupin. Začenjamo z razpravo. Prvi je podpredsednik komisije, visoki predstavnik unije zunanje zadeve in varnostno politiko, gospod Borel. Beseda je vaša. President. Hvala, predsednik poslanci. Situacija v Nikaragvi še vedno zelo zaskrbljujoča in ni vzdržna. Evropsko stališče je bilo dosledno že od začetka krize. Mi podpiramo mirna pogajanja in demokratične rešitve. Tako kot pri Venezueli, pač to lahko sicer izbirajo na pošten način demokratično svoje voditelje na volitvah. Isto kot pri Venezueli je tu treba spoštovati pravice in svobodo ljudi. Januarja smo oblikovali to stališče pred obiskom Evropskega parlamenta v Managvi. Svet za zunanje zadeve podaril svojo pripravljenost, da uporabi vse politične instrumente, da bi prispevali k mirnim pogajanjem in rešitvam po tej krizi in da bi se odzvali na slabšanje človekovih pravic. Ob začetku tega leta je nek vlada v Nikaragvi sprejela to, da bi podpisali dva sporozuma po pogajanjih glede izpustitve zapornikov in glede ponovne vzpostavitve politične svobode. Jasno pa je, da vlada ni izpolnila teh obveznosti. Več zapornikov so sicer izpustili, ampak druge pa so priprli. Takoj potem. Politična svoboda ni bila vzpostavljena. Svet za zunanje zadeve se je odzval na te negativne signale. Sprijeli so ciljno usmerjene sankcije 14. oktobra. To konkretno pomeni prepoved vstopa na evropsko ozemlje in zamrznitev sredstev ljudi in organizacij, ki so tu vodilni pri zlorabah in kršitvah človekovih pravic v tem režimu. Te sankcije so posamične, se sicer lahko tudi prekličejo, oblikovane so tako, da ne škodujejo prebivalcem Nikarangve. Parlament je prosil za te sankcije. Vidimo, da potrebujemo še kar nekaj konkretnega napredka, so da bi ustvarili pogoje za mirno in demokratično rešitev po tej krizi. To izhaja iz obveznosti same vlade. Nič drugega nočemo, le to, da se izpolnijo vsi ti ukrepi. Mi smo večkrat ponovili javno in zasebno. To je bilo ključno tudi v sklepe sveta iz oktobra Upoštevali smo tudi priporočila organizacije ameriških držav in svojega predstavništva. Najprej treba spostaviti politično svobodo in imeti zopet ozakonitev zakona za politične organizacije. Treba je izpustiti vse druge politične zapornike brez obsodb. Drugič, potrebujemo celovito sodelovanje in vračanje organov za mednarodne pravice v Nikaragvo. Potrebujemo ponovno tudi urad visokega komisarja za človekove pravice, tretjič. Potrebujemo sporazum o volilni reformi med vlado in opozicijo, vključno s civilnim zavezništvom. Ta sporazum bi moral zagotavljati poštene in pregledne volitve, skladno z mednarodnimi standardi in to mora biti tudi skladno s priporočili glede opazovanja volitev Evropske unije. Mi smo pripravljeni podpreti vse te procese z strokovnim znanjem in tudi z opazovalno misijo pri volitvah. Gospod predsednik, poslanci, Evropska unija stoji ob strani prebivalcem Nikaragvi treba je ustaviti preganjanje in zatiranje, treba je ponovno spostaviti ustavne pravice za vse prebivalce v Nikaragvi. To potrebujemo tudi s pravico do svobode misli in svobode vesti, združevanja, verstva in mirnega protestiranja. To sem želel danes še enkrat povdariti, predvsem je poslanci v parlamentu, in upam, da bomo z vašo podporo lahko še bolj pritisnili na njih, da bodo izpolnili te zahteve. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Naslednji govornik je gospod Lopez Hill. Govoril bo v imenu skupine ELS. Dve minuti pozdravljam besede visokega predstavnika. Kriza v Nikaragvi se je začela zaradi koncentracije moči v rokah um, družine Ortega. Začeli so preganjati novinarje in družbo nasplošno. Omejili so demokracijo in tudi pravno državo. Začeli so s kratenjem človekovih pravic in temeljnih soboščin. Zaradi tega ne trpijo samo prebivalci Nikaragve, ampak tudi evropejci. Amaja Kopens je belgijka študentka, ki so jo retirali leta 2018, ker je sodelovala v miroljubnih protestih proti oblasti, oblasti, oblastem Ortege. Ravno tako so aretirali ženske, ki so gladovno stavkale. Ko govorimo o listini temi soboščin in pravimo, da je Evropska unija zibelka spoštovanja te soboščin, moramo ščititi tiste, ki se trudijo za to, da bi zaščitili naše vrednote, naš način življenja, ki so jih za to zaprli. Ne smemo pozabiti na tiste evropejce, ki trpijo v rokah kruh krutih diktatorjev, ki se borijo za spoštovanje človekovih pravic, za svobodo, eh, za temelj svobojšema. Kopenc ni edina. Zato moramo v njihovem imenu zahtevati, da jih izpustijo. Mrs. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Leta Markeš v imenu skupine SD. E. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod visoki predstavnik. Zopet eh, je Evropski parlament izrazil svojo skrb zaradi situacije v Nikaragvi. Tam prihaja do izvensodnih zaprti, aretacij, teptanja človekovih pravic in omejevanja medijev in informiranja. Zapirajo aktiviste za človekove pravice, vključno z belgijsko aktivistko Majo Kopens ki so jih aretirali zaradi tega, ker so delili vodo materam zaprtih, ki so gladovno stavkale z, um, poleg cerkve um, svetega Mihe. Nikaragva je poostrila preganjanje aktivistov in njihovih svojcev, ki izražajo svoja politična prepričanja. Zato moramo izraziti solidarnost do državljanov Nikaragve in zahtevati od sveta, da sprejme ukrepe, kot so zamrznitev sredstev odgovornih za kratenje človekovih pravic. Oblasti Nikaragve pa pozivamo, da sprožijo notranji dialog s civilno družbo, zato da poiščejo miroljubno rešitev, ključno s tem konfliktom, tako da razorožijo vojaške sile, paravojaške enote in da osvobodijo državljanke in državljane, ki so nezakonito priprti in človekoljubnim organizacijam eh, pustijo, da upravljajo svoje delo. Visokega predstavnika za zonanje zadeve in evropsko delegacijo prosimo, da spremljajo razvoj dogodkov. Evropski parlament pa mora poslati delegacijo v Nikaragvo čimprej. Vsi, ki ustrajajo v težkih razmerah v Nikaragvi, morajo vedeti, da mm, jih ne bomo pozabili in da jih ne bomo pustili na cedilu. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala, gospod Nart, v imenu skupine Venue, dve minuti. Spoštovani gospod Borel, strinjam se z vašim govorom in z vašimi besedami, zaradi tega, ker so te potrebne in tudi realistični. Leta 1979 eh, se je ljudstvo v Nikaragvi borilo in tudi umiralo eh, za to, da bi se osvobodili diktatorskega režima Somoze. Spominjam se, da je ta boj podprla tudi srčna stranka Felipeja Gonzalesa. 40 let potem je tragično, da se to ljudstvo zopet bori za eno in da umira zaradi istih idealov. Včeraj so se borili proti Somozi, danes eh, proti oboroženim eh, enotam, policistom, eh, ki um, um, kratijo človekove pravice in povzročajo prelive krvi na njihovih ulicah. Res situacija v Nikaragvi je resna, kajti tam ni demokracije, ne pravice, ne soboščin. Zato moramo samo izraziti našo solidarnost. Največje politične skupine Evropskega parlamenta so podprle skupno resolucijo brez zadržkov. Izključili so se samo tisti, ki zaradi ideoloških prepričanj ne morejo podpreti univerzalnih človekovih pravic. Izražamo solidarnost do tistih, ki so mučeni in podpiramo vse v Nikaragvi asociacijski sporazum med eh, Evropsko unijo in Južno Ameriko temeli na spoštovanju demokratičnih principov. Zato ta resolucija, o kateri bomo glasovali jutri, vključuje nekaj zelo pomembnih točk in eh, to je, da moramo poskrbeti za verodostojne volitve, za vzpostavitev prave demokracije v tej državi in da preprečimo delovanje, samovoljno delovanje oblasti v Nikaragvi. Z Ramonom Haurigom sva obiskala Nikaragvo in e, Evropska komisija mora sestaviti seznam e, ljudi, ki jih bomo kaznovali. Treba je tudi sprožiti klauzulo 305, ki jo vsebuje pridružitveni sporazum. Najlepša hvala. Of... Sedaj pa v imenu skupine zelenih gospa Mec. Spoštovani kolegi, v zadnjih mesecih se ljudstvo v Nikaragvi sooča s represijo vlade. Prišlo je do številnih kršen človekovih pravic in načela pravne, da, da vladavine prava. Ljudstvo protestira proti vladi, med njimi tudi Amaja Kopenski je bila zaprta. Mi tukaj obsojamo delovanje oblasti in pozivamo vlado v Nikaragvi, da takoj preneha z represijo svojega ljudstva. Treba je izpustiti vse politične zapornike, treba je organizirati in sklicati demokratične in svobodne volitve in to čim prej. Naši diplomati v Nikaragvi pa se morajo potruditi, da dosežemo spravo med različnimi akteri v državi in da podprejo gibanja civilne družbe, ne da bi zauzeli prevladujoč domače stališče. Naša resolucija je kompromis med različnimi strankami, ki zaradi tega ne vključuje nekaj točk, ki se nam zdijo pomembne za nas zelene. In to je odgovornost evropskih podjetij in njihov v vloga pri vzpostavljanju demokracije. Potrebujemo transparentnost glede delovanja evropskih podjetij v Nikaragvi. Ravno tako je treba upraviti skrbni pregled ukrepov, ki so jih sprožili. Glede na to, da se kršijo človekove pravice, je treba za to, poiskati za to odgovorne. Kot predsedujoča delegacije za ameriške države bi rada poziv, pozvala vse kolege, ki so podprli to resolucijo, da vsi izrazimo močno sporočilo solidarnosti do prebivalcev Nikaragve, ki se soočajo s teptanjem človekovih pravic in njihovih temnih svoboščin. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Terč v imenu skupine EKR. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod eh, Borel, brutalni režim Daniela Ortega zahteva svoj davek zaradi mučenja in represije. Do sedaj mm, nismo dosegli ničesar s svojimi resolucijami, da bi ta režim zaustavil kratenje človekovih pravic. V tej krizi smo videli na več sto mrtvih, množična mučenja, represivni organi delujejo samovoljno in vidimo nekaj zelo podobnega kot v Venezueli. Režima sta si zelo podobna in tem režimom vladajo samo drsi na krut način, podobno kot na Kubi. Vi pa enostavno ne želite priznati, da ravno z Kube ščitijo Nikaragvo in takšna kriminalna dejanja v Južni Ameriki. Upam, da boste ukrepali. Urban Crespo, Najlepša hvala, gospod Urban Krespo, v imenu skupine, GU, skupine GUE NGL. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Obsoditi je treba nasilje in represijo eh, države strani eh, Ortega in Morijo je nekaj, kar moramo podpreti. Evropski parlament mora podpreti politično rešitev, ki vključuje izpustitev političnih zaprnikov in priznavanje civilne družbe v okviru pogajanj. Veliko poslancev kritizira Ortego, vendar pa tega ne delajo zaradi tega, ker bi jih skrbelo zaradi človekovih pravic, ampak želijo zaščititi interese multinacionalk v Nikaragvi. Mi pa želimo izraziti solidarnost in zahtevati socialne dosežke, da resnično pride do spremembe, da se zopet pridobi sandinističen duh svobode, ki ga podpirajo eh, te eh, protestniki. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Sojdo Alvarez za minuto in pol. Gospod visoki predstavnik, jutri bomo glasovali o resoluciji, kjer poslanci obsojamo hude kršitve človekovih pravic v Nikaragvi. Nažalost se situacija ni izboljšala ravno nasprotno. Ogrožena je tudi pravna država. Številke so res grozljive. Več kot eh, tisoč ljudi je zapustilo državo, 300 jih je bilo ubitih, več sto jih je bilo zaprtih, več sto študentov je bilo izgnanih z univerze, tako kot več sto novinarjev, ki so morali zapustiti državo zaradi represije oblasti civilna družba in demokratična opozicija živi res hude, nevzdržne razmere. Kaj se mora še zgoditi za to, da bomo sankcionirali kršitelje človekovih pravic in demokratičnih načel v partnerski državi Evropske unije, ki je podpisala predružitveni sporazum? Gospod visoki predstavnik, veste, da je situacija v Nikaragve res obžalovanja vredna in eh, da so demokratična načela vedno uh, bolj ogrožena. Ne smemo razočarati ljudstva v Nikaragvi, zato moramo takoj zahtevati izpustitev političnih zapornikov, um, prenehanje preganjanja političnih um, nasprotnikov in da se takoj začne spoštovati temelje soboščine in človekove pravice. Sedaj pa gospod Lopez za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod visoki predstavnik Jose Borel. Danes tukaj obsojamo hudo situacijo v Nikaragvi in zelo resne razmere na področju človekovih pravic, eh, ki vlada v tej državi. Poleg tega Vlada v Nikaragvi izraža vedno bolj sovražno držo do Evropske unije. Videli smo, da so preganjali aktiviste, študente in zagovornike človekovih pravic v Nikaragvi. Treba je omeniti tudi primer Amaje Kopens. Ti so doživeli in utrpeli tudi mučenja poleg aretacij. Zato je treba zahtevati takošno izpustitev teh ljudi iz Nikaragve. Treba je zahtevati seznam oseb in članov vlade, na katere bi pritisnili, da bi našli rešitev iz te situacije na miroljuben, demokratičen način, ki bi vključil vse deležnike te države, da bi zaščitili spoštovanje človekovih pravic in da bo Evropska unija vodila demokratično tranzicijo v tej državi. Hvala. Mrs. Bilbao Barandica. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bilbao Barandika, eno minuto. Gracias. Najlepša hvala. Nikaragva mora rešiti krizo v okviru sporazuma, ki ga je podpisala marca leta 2019. In tranzicijo morajo spremljati neodvisni posredniki zaradi krize je umrlo že 328 ljudi. Če se stvar ne bo izboljšala, treba uvesti mm, sankcije proti posameznikom, predsedniku Ortegi in podpredsednici Rosario Murillo. In ta kriza potrebuje politične rešitve in tudi empatijo. Zato spominjam Ortega, eh, da se spomni svoje prisege z leta 1985, se pogleda podobe iz tega obdobja. Te podobe niso podobne današnjim. Takrat eh, smo ložili veliko upanj eh, van po diktaturi Somoze in veliko ljudi je mnenja, da se oba režima da oba režima postajata vedno bolj podobna eden drugemu. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Kanko. Sorry, I missed the start. <laughs> Um, mein Parteichnot and, and... Moj uh, strankarski kolega Demes Makar je bil uh, poznal Majo Koper, 25-letna študentka iz eh, Antwerpna je v zaporu, ker je tudi sama sodeležila protesto zoper predsednika Ortega. Na, na tisoče ljudi je zaporu v Nikaragvi, ker so se na uh, cesti zazemali za svobodno in uh, demokratično um, državo, ki bo spoštovala človekove pravice. Ortega je pozabil, da je tudi on nekoč sedel v zaporu in da je tudi on protestiral proti vladi. Zahtevamo celovito izvajanje dogovora iz 29. 29. marca letos. Pozivamo Nikaragvo vlado, naj se začne pogovarjati in naredi konec represiji in otre po demokraciji. Tako potrebuje ta država svobodne in proste volitve. Še naprej se zauzemam za ljudi, ki so ob Amaji Kopenski ki so zaradi protesta v zaporu, morajo biti izvoščeni in to ne uh, mudoma, vključno z ljudmi um, z, iz 29. marca. Ali tem moramo pomagati? Gospa Dejli, minuto. Hvala. Res težek dan. Vsak mesec pridemo sem in obsojamo vlade v Latinski Ameriki, ki skušajo dvigniti življenjske standarde zoper uh, hudim posegom ZDA in potem uh, pravimo, kako kršijo človekove pravice, mednarodno pravo in uh, postajajo zločinci. Meni se zdi to grozno, kaj ti ljudje v tej državi, v teh državah um, pravzaprav trpijo in to so to je država ki eh, tr, trpi zaradi um, gospodarskih sankcij ki jih je enostransko naložila zda in to da te sankcije ne prizadele državljanov so bile lažne sanje in lažni upi ko je ZDA se odločila za državo, je govorila o Nikaragvi in je potem govorila o Hub, Kubi. Ko so morale so vrgli, so v Beli hiši govorili o nezakonitem režimu v Venezueli in Nikaragvi. In eh, sedaj naj bi bila Nikaragva huda grožnja ameriški varnosti. To je narobe. Vse, kar lahko naredimo, je, da povemo, da je ZDA tukaj uh, eh, napačerovna in da moramo pomagati Nikaragovcem, da se odločijo o lasni usodi. Gospa Arona. Najlepša hvala. Nikaragva trpi zaradi hude politične in humanitarne krize že več kot leto dni. Ortega je sprožil krizo. Leta 2018 je bilo artiranih več sto ljudi, med njimi Maja Kopens, več sto pa jih je tudi umrlo. Zaprli so jo zaradi tega, ker je delila vodo materam zaprtih. Gospa Bačele, visoka komisarka za begunce Združenih narodov, je opozorila na hudo kršenje človekovih pravic, omejevanje svobode izražene in omejevanje svobode združevanja. Delo civilne družbe je omejeno, aretirajo novinarje, aktiviste človekovih pravic, eh, vodje političnih nasprotnikov so zaprti in sodstvo ni neodvisno treba je zahtevati izpustitev več eh, kot 400 oseb. Treba pa je nadaljevati z dialogom s civilno družbo, zato da se poišče miroljubno rešitev, če je dialog sploh še močen. Tako, eh, mogoče tako je dejala gospa Bačelet. Treba se je tudi boriti proti nekaznovanosti tistih, ki so krivi za mučenje in za umore Treba je tudi pozvati oblasti, da odprejo državo za mednarodne opazovalce. Tako smo zaključili v sklepih sveta oktobra. Treba je tudi uvesti ciljno usmerjene sankcije iz Evropske unije. Evropska unija bo še naprej natančno spremljala razvoj dogodkov. Najlepša hvala. Gospod Rodriguez Ramos, minuto. Najlepša hvala, spoštovani visoki predstavnik. Predsednik Daniel Ortega in njegova soproga in podpredsednica Rosario Murillo sta Nikaragvo pahnila v situacijo brez izhoda. Novinarje in aktiviste preganjajo na brutalen način. Tukaj imam pismo svojcev ki se jih imenuje Agua Dores, zaradi tega, ker so zaprli tiste, ki so delili vode, vodo materam zaprtih. V tem pismu piše, da je ena izmed njih nejma Elizabet resno bolna. Stara je 25 let, ne omogočajo zdravstvene oskrbe. Olga Vaja, Olana Rtado, Amaja Kopens, Wendy Juarez in tudi druge so v nedeljo začele z gladovno stavko in zahtevajo zdravstveno skrbo. Starši najme ne vedo, kje je njihova hči, tako kot tega ne vedo eh, veliko drugih staršev. Res pa je in to vemo, da so politični zaporniki zaprti v nečloveških razmerah, da trpijo zaradi mučenja in nečloveškega ravnanja. Zato zahtevamo nujno takojšno izpustitev sprostitev političnih zapr, zapornikov in da takoj uvedemo sankcije proti um, članom vlade, vključno z Danielom Ortego. Sedaj pa gospa Homs Hinel za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, po devetih mesecih. Ko smo sprejeli prejšnjo resolucijo v Evropskem parlamentu, se situacija ni izboljšala, ravno nasprotna. Represija režima je še močnejša. Krati vse pravice in soboščine državljanov. Evropski parlament mora poslati jasno sporočilo. Kršenja človekovih pravic prebivalcev Nikaragve ne bomo več dopuščali. Vsi se strinjamo glede tega, da moramo s to resolucijo storiti še korak naprej in zauzeti še močnejše stališče v primerjavi s prejšnjimi resolucijami.